evropski film v digitalni dobi. Eh, poročevalec dobi besedo za štiri minute. Dziękuję panie przewodniczący. Hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar, moje poročilo obravnava evropski film. 2014 je bilo leto uspeha evropskega filma. Eh, skoraj 1500 filmov je bilo proizvedenih v Evropi enkrat več kot v ZDA, vendar um, število gledalcev je veliko nižje kot število gledalcev um, ehm, ZDA. Mnogi filmi, no, mnoge filme gledajo samo v tistih državah, kjer so bili proizvedeni. Um, Evropa je sicer vodilna pri proizvodnji filmov na svetu, vendar ne pri številu gledalcev in to je treba spremeniti spremeniti. Um, moramo se bolj zanimati za tradicijo sosedov. Zato eh, predvsem povdarjam pomen distribucije in promoviranja evropskega filma. Ne glede na kinematografe, kjer se seveda v glavnem predvajajo filmi, pa je vedno več tudi novih eh, dostopov do filma in sicer vidijo na zahtevo, naprimer. Zato eh, potrebujemo večjo prožnost evropska filmska industrija mora razvijati audiovizualne storitve, distribucijske kanale in eh, treba je omogočiti več eh, gledalcem v Evropi, da si ogledajo različne filme in da do tega dostopajo na različnih platformah. Evropska eh,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 da bi več eh, evropskih filmov podnaslovili oziroma sinhronizirali. Sedaj imamo digitalne kopije, ki so zamenjale analogne filme in to olajšuje eh, prevod v različne eh, jezike na eni kopiji. Pomembno vlogo igrajo tudi filmski festivali in filmski, filmske nagrade, kot je naprimer nagrada Lux. Eh, tako um, več ljudi vidi ta film. Dober primer za to je film Ida, ki ni imel uh, toliko gledalcev na polskem prvotno, potem ko pa je film pregli, eh, dobil evropske nagrade in uh, tudi Oskarja, se je gledanost seveda povečala. Problem je tudi financiranje. Uh, Torej, program Ustvarjalna Evropa in podprogram Medija sta velikega pomena. In eh, treba je tudi sredstva iz naložbenega sklada nameniti za eh, širjenje in distribucijo evropskih filmov, predvsem, da bi evropski film postal bolj znan tudi na mednarodni ravni. Razen tega je treba eh, tudi že v šolah zaščiti z zaviščanjem za filme in za medije. Mladim gledalcem je treba eh, Mlade gledalce je treba naučiti, kako kritično gledati film in filmsko produkcijo. Razen tega želim povdariti pomen filmske industrije za prihodne generacije. Moramo povečati stopno digitalizacije, eh, z zbiranjem in z shranjevanjem kopij filmov. Torej, ne gre samo za začetek razprave o potencijalu evropske filmske industrije v mojem poročilu in to se bo nadaljevalo tudi v Evropskem filmskem forumu in to naj bi se zrcalilo tudi v zakonodajnem predlogu Evropske komisije in Evropski parlament in audiovizualna skupnost, če čakate na osnotek takega zakona. Hvala. Gosp podventa, kolegice in kolegi. Pravzaprav bi eh, morali nehati ob enajstih. Eh, prvotno sta bila eh, samo na dva na seznamu za hm, eh, pritegni pozornost. Prej sem rekel, da tistih, ki so že govorili v prejšnjih razpravah, ne bom več dal besede, zato dobi besedo samo gospod Kaputo in gospod Flamau. Gospod Kaputo. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, krepitev zaščite avtorskih pravic eh, je seveda pomembno predvsem za ustvarjalno dejavnost in to eh, velja tudi za kinematografijo, kajti eh, tu eh, gre za številne vrste intelektualne lastline. Tu gre seveda tudi za ekonomski dejavnik in z eh, možno je z gospodarsko rastjo tudi ustvariti delovna mesta in eh, zato eh, je treba ustrezno zaščititi avtorske pravice, tako da bodo avtorji tudi prejemali ustrezno plačilo za svojo dejavnost. Um, s tehnologijami eh, se seveda razvija predvsem eh, digitalizacija tega področja. Želim si harmonizacijo, torej tako um, zaščito avtorskih pravic, kot tudi varstvo zasebnosti. In pravzaprav bi se morali še bolj posvetiti vprašanju, kako zaščititi umetniška dela od leta 2015 dalje. Hvala gospod Kaputo, gospa Adinolfi, hvala gospod predsedujoči. V svojem študiju sem se seveda eh, ukvarjala s tem, um, kako je na področju kinematografije in kakšen je dostop do različnih vrst filma evropski proizvodi se ščitijo predvsem, če nacionalne države deset odstotkov prihodkov, eh, prihodkov namenjeno evropskim, proizvo, eh, evropskim proizvodom. Ampak od tega eh, je pogosto veliko izjem in naprimer tudi Italija je odstopila od tega in omogočila, da se deset odstotkov teh prihodkov namenja tudi proizvodom iz Hollywooda, ki ne. Torej, kin, kino ima seveda tudi socialno vlogo in um, zato moramo predvsem poskrbeti tudi, da ustvarimo digitalni enotni trg in da ne bo teh geografskih blokad. Hvala, s tem smo končali eh, postopek um, pritegni pozornost in gospod Hogan dobi besedo. Torej, komisija se seveda strinja s tem, kar je bilo tu povedano, želimo se eh, zahvaliti gospodu Venti za eh, to poročilo. In je tudi v skladu s diagnozo komisije eh, glede filmskega sektorja in gre um, za prihodnost evropskega filma v digitalni dobi. Seveda se strinjamo s tem, da je glavna šibkost filmskega sektorja v primerjavi z ZDA uh, doseči več gledalcev. Uh, 2013 um, je bilo 1500 proizvodov, eh, films, filmov proizvedenih v Evropi, ampak večina teh filmov je bila gledanih samo doma. To je seveda odvisno od uh, jezika, od kulturne raznolikosti, predvsem tudi zato, ker se filmi um, financirajo iz nacionalnih ali tudi regionalnih skladov. Obenem menimo, da mora ta sektor razviti tudi nove poslovne um, prakse in izboljšati distribucijo. Um, Evropski filmski forum naj bi predvsem zapolnil to vrzil med proizvodnjo in med uh, gledalci. Um, Ehm, torej in te, treba je razviti seveda tudi nove delovne metode, smo v času digitalne revolucije, nove strategije javnega ozaveščanja, treba je stimulirati dialog v audiovizualnem sektorju, treba je reformirati uh, Eh, tudi sistem zaščite avtorskih pravic, potem digitalni enotni trg in Evropski filmski forum bo seveda tudi v različnih formatih eh, obravnaval um, filmsko proizvodnjo. Um, in v Bruslju bo v naslednjem letu eh, prireditev, ki bo prvi rezultat dela tega tako imenovanega Evropskega filmskega foruma. Ta program, program medija in tudi ustvarjalna Evropa bo igral še naprej pomembno vlogo. Gre predvsem za to, da se promovira eh, distribucijo evropskih filmov po, eh, v evropskih državah in um, pred kratkim smo začeli tudi z sočasnim predvajanjem filmov v, evropskih, um, v več evropskih državah in sicer tudi pri eh, video, videoh na, na zahtevo. Treba je na vsak način um, tudi omogočiti, da bi sektor bil um, manj odvisen od javnih investicij. Um, treba je um, uvesti to, tudi nove finančne instrumente za spodbudo tega, tako za eh, filmsko proizvodnjo, kot tudi za druga področja um, umetniškega ustvarjanja. Torej, um, v okviru programa Media bo tudi Evropska komisija v naslednjih letih še podpirala razvoj, gospod komisar.